da se pridružijo tej akciji, torej je to širše zastavljeno. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod komisar Čološ. Dobili smo sedem eh, osnutkov resolucije. Razprava je zaključena in glasovali bomo po naslednji razpravi. Naslednja točka na dnevnem redu pa je kasna diskriminacija v Indiji. Najprej bomo dali besedo avtorjem, gospod Van Dalen, za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Evropskem eh, parlamentu razpravljamo o kastni diskriminaciji v Indiji. Uh, pripada Litiji, okoliko 2 eh, milijona jih je, so v nespremljivem položaju. Opravljati morajo grozljivo delo. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak žal eh, je mnogo delitev prisiljenih tudi v prostitucijo. Indijske oblasti so obljubile, da bodo rešile ta problem. In na papirju so uvedli pravila, ki so videti v redu, ampak dnevna praksa kaže, kaže da je uh, v realnosti vse drugače. Ljudje, uh, so, nekateri ljudje so uničili hiše dalitev. Poleg tega so tukaj tudi ljudje, ki uh, dalite uh, zas, zasužnijo um, in jih uh, silijo v prostitucijo, ampak ti ljudje niso nikoli obtoženi. Še hujše je, vsako leto eh, policija muči na tisoče dalitev. Daliti v Indiji so enostavno eh, ljudje, za katere zakon ne velja. In Evropska unija bi morala prispevati k temu, da se ta položaj konča. Pogajamo se za Indijo o energiji, o podnebju in pa o uh, trgovini. Mislim, da v okviru teh pogaja ne bi smeli izgubiti izpred oči nedotokljivih. Indija bi morala reformirati svoj pravosodni policijski sistem, tako da a, eh, tisti, ki so na dnu socialne lesvice, ne bi zdrsnili še nižje. To bi moral biti predpogoj tudi v okviru pogajanj med a, eh, Indijo in Evropsko unijo o trgovinskih odnosih. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo kolegica Geringerde Odenburg za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Kasni sistem obstaja v številnih azijskih območjih, kajti a, družba je zelo razcepljena, to izhaja iz tradicije. In socialna izključenost sodi k vsakdanu. Daliti so nedotakljivi in so najnižja kasta v Indiji. To pomeni, da živijo ob robu družbe, imajo zgolj omejen dostop do izobraževanja in eh, zaposlovanja in podvrženi so ponižanju. In eh, nasilje se je okrepilo na ženskami in otroki. 90 odstotkov tega nasilja eh, pa uh, se nikoli ne kaznuje, kajti žrtve se bojijo za svoje življenje in tega ne prijavijo. Uh, indijska ustava sicer prepoveduje kasne sisteme in uh, omogoča enak dostop do izobraževanja in zaposlovanja vsem. Torej, predpise Indija ima, vendar se ti predpisi ne izvajajo. Sprememba pa ne bo enostavna, kajti kasni sistem je zlasti doma v, na podeželju. Indija pa je demokratična država in upam, da bo ta problem rešila. Upam tudi, da bodo druge države ustavili diskriminacijo v svojih družbah. Hvala lepa, kolegica Geringer de Odenberg. Sedaj pa za dve minuti dobi besedo kolegica Lohbilar. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Daliti nedotokljivi predstavljajo eno četrtino indijske družbe. To pomeni 250 milijonov ljudi. Kaj pomeni dalit? To pomeni zlomljen ali zatrt. In to je dobra opredelitev za izločitev tega dela prebivalstva v Indiji. Indija pa si je zelo prizadevala in je sprejemala zakone, zato, da bi izkoreninila eh, kasno diskriminacijo, to, da eh, do danes Indija ni bila uspešna. Kajti odnos do delitev je zelo ukoreninjen v indijski družbi. Eh, prihaja do velikih kršitev njihovih pravic, ampak tega se praktično ne kaznuje. Okrog eh, tisoč ljudi iz višjih kast je oropalo in zažgalo najmanj 268 hiš v dalitskih skupnostih, to je bilo v državi Tamil Nado. Tamkajšnja policija pa sploh ni ukrepala. Zato pozivamo indijsko vlado in pa oblasti in sicer nujno naj na vseh ravneh ščitijo pravice dalitev in če je to potrebno, naj sprejemajo tudi dodatne zakone v zvezi s tem. Žal je tako, da številni daliti menijo, da so dejansko manj vredni. Številni zgolj prenašajo ponižanje kot neke vrste usodo, ampak ne vsi. Obstaja tudi boj a, proti temu ravnanju, torej daliti so se temu uprli. Zelo upamo, da bo Evropska unija podprla, ciljno podprla aktiviste iz vrzdalitev. Treba jim je uliti poguma, zato da se bodo uprli tistim, ki izvajajo in ki imajo dobiček od modernega suženstva. Hvala lepa. Dank, Hvala lepa, kolegica Lohbilar. Sedaj pa gospod Preda za eno minuto. Hvala lepa, eh, gospod predsedojoči, gospod komisar. Besedilo skupne resolucije izhaja iz številnih primerov, ki so se dogodili. Naprimer v vasi Dabra je prišlo do nasilja, pa tudi v Darmapurju. Vse to dokazuje, da je nasilje še vedno tragična realnost za delitev v Indiji kolegica pred menoj je že pojasnila, kdo so to daliti. Pojem dalit je sedaj nadomestil pojem nedotokljivega. Tega eh, pojma se sedaj ne uporablja več tako pogosto. In ta nova opredelitev daliti pomeni, da je zadeva postala tema tudi na mednarodni ravni. Mislim, da bi morali bolje izvajati zakonodajo, če želimo izkoreniniti kasno diskriminacijo. Treba je odpraviti diskriminacijo, ampak odprava je zelo dolg proces in ki zahteva tudi spremembo mentalitete. Seveda pa je treba sprejeti povsem konkretne ukrepe in to lahko zelo jasno pojasnim. Naprimer, potrebujemo neodvisno policijo, ki ni podvržena korupciji. In seveda je eh, potrebno zabeležiti in preganjati vse primere diskriminacije, ampak od tega smo še zelo oddaljeni v Indiji. Poleg tega je zelo pomembno tudi to, da se v parlamentu v Indiji spreme tudi zakon o prepovedi ročnega čiščenja kanalizacij. To se nanaša na dalite kajti ravno to prispeva k temu, da so daliti še toliko bolj marginalizirani. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Preda. Sedaj pa kolegica Šake za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Kasna diskriminacija in pa sodobno suženje obstajata uh, realnost in to zadeva milijone ljudi. Več je treba storiti. Uh, Oblasti si morajo prizadevati in storiti več, kar so storile do sedaj. Indijski parlament bi moral bolj zaščititi najranljivejše in pa najranljivejše manjšine v Indiji. Poleg tega bi morali imeti tudi boljše poročanje o primerih zlorabe in diskriminacije. In eh, tisti, ki so eh, storilci, tisti bi morali biti kaznovani. najrevnejši eh, prebivalci bi morali dobivati pomoč iz tujine in indijske oblasti bi morali problem reševati na lokalni ravni in v mednarodnem dialogu, v dialogu med Evropsko unijo in Indijo bi morali eh, bolj odločno spregovoriti o zlorabah svet z interesom spremlja, kako se Indija gospodarsko razvija. Hkrati pa bi morali zagotoviti tudi to, da se ta razvoj odraža tudi v izboljšanju položaja človekovih pravic. Hvala lepa, kolegica Šake. Sedaj pa kolega Murphy za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Kasni sistem je reakcionaren in srednjeveški sistem vladajoči sistem v Indiji je ta sistem uporabljal stoletja. In uh, najprej uh, so to uporabljali Britanci, sedaj pa uh, eh, uh, najviše plasti od neodvisnosti. Zakon je ena stvar, realnost pa je druga. Imamo zakone proti ročnemu očiščenju kanalizacije, ampak ti zakoni se ne izvajajo. Številne ženske opravljajo, so prisiljene v ročno očiščenje kanalizacij. Uh, in stopna pismenosti med ženskami v tej kasti znaša skolj 24 odstotkov. Policija se ni odzvala na tolpo tisočih ljudi, ki je oropala in zaškala hiše v dalitskih skupnostih. Tam vlada barbarsko izkoriščanje delavcev. Velike mednarodne multinacionalke pa izkoriščajo poceni delovno silo. V Tamil Nadu eh, imamo eh, številne delavce, ki eh, so zaslužnjene in delajo v pradilnicah, na te pa izdelujejo oblačila za zahodne znamke. To je rastoč problem v Indiji. Številni kmetje v Indiji so uh, storili samomor, kajti njihova eksistenca je bila uničena. Nujno potrebujemo kmetijsko reformo uh, v Indiji. Rast uh, in pa razvoj indijskega gospodarstva zadnjih let pomeni, da to koristi zgolj manjšini v Indiji. Neoliberalne reforme so bile izvedene in to je pomenilo, da so milijoni porinjeni v revščino in obup. Velike multinacionalke imajo veliko korist, ampak majhni prodajalci, majhna trgovina je pravzaprav spodkopana. Zato povsem podpiram um, uh, stavko v Indiji, ki je napovedana in upam, da bo uh, do v Indiji izvedene reforme, ki jih potrebuje. Hvala lepa. Sedaj pa govornike v imenu političnih skupin. Kolegica Korhola. Hvala lepa. Daliti so najnižja kasta, najnižja, socialno najnižja skupina v indijski družbi. V zadnjem času so bile sprejete številne politične odločitve za to, da bi izboljšali položaj delitev. Daliti imajo sedaj naprimer tudi mandate v parlamentu in v določenih poklicih obstaja tudi kvota za nje. To velja tudi za sistem izobraževanja. To, da stara eh, kajsna diskriminacija še vedno vlada. V skladu s statistikami so daliti največja skupina oziroma največja skupina v Južni Aziji, ki je prisiljena k težkemu delu in eh, prostituciji zaradi tega, ker imajo, ker ne bi imeli dolgove. Zgolj 24 eh, odstotkov pripadnic te skupine eh, je pismenih. Na področju zakonodaje je bil dosežen napredek, ampak vendarle obstaja še veliko dela pred nami. In mislim, da bi morali to obravnavati tudi v šolah in tudi komisija bi morala upoštevati to situacijo v svojih programih pomoči. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Kretu. Hvala lepa. Želim nas izraziti svoje nasprotovanje eh, tej kasni diskriminaciji. Ženske pa so celo dvakrat diskriminirane, kajti pogoste, pogosto se žrtve eh, tudi eh, posilstev nimajo dostopa do, do sodstva. In dali, daliti, ki so izključeni iz kasnega sistema. Indija mora zagotoviti spoštovanje lastne ustave, eh, kajti kasna diskriminacija je prepovedana. In eh, tudi, kar zadeva zaposlovanje, kvote bi prav gotovo izboljšale situacije. Visoka eh, predstavnica službe za zunanje delovanje bi morala ukrepati eh, ob stiku z indijskimi oblastmi, zato da Indija nekaj stori. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto in pol kolegica Ojoland. Hvala predsedujoči. Ta resolucija eh, izraža nasprotovanje diskriminaciji, ki, eh, ki zadeva milijone ljudi v Indiji in Indija, indijska vlada bi morala povečati prizadevanje, da, takoj preneha, da se takoj preneha z diskriminacijo in eh, veliko število eh, dalitev eh, trpijo zaradi ubojev, posiljevanja in vse to se počne nekaznovano. In eh, po eh, posebnem, posebni študiji leta 2011 eh, naj bi bila Indija ena najnevarnejših mest oziroma krajev na svetu za ženske. In potrebno je tudi predvideti prednostne naloge v okviru programov proti kasni diskriminaciji. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto Karl Šliter. Er Hvala. Kasni sistem je starodavni sistem, ki e, nima več mesta v eh, sodobnem svetu in e, daliti trpijo zaradi diskriminacije. E, E, še več nimajo nobenih pravic, ne glede na to, da je diskriminacija prepovedana, potem tudi resno nasilje nad ženskami. Prišel je čas, e, da, e, da predpišemo pogoje tudi za naša lasna podjetja, da ne bi tudi ona prispevala k temu zatiranju in k tem diskriminaciji ali sem tu edini, eh, ki sem eh, kdaj eh, ročno izpraznil latrino pri sebi doma v počitniški hišici. Ni to prijetno opravila. Ali pa naprimer praznenje straniščnih školk na vlakih in tako dalje. Gre za prakso, ki jo je potrebno prepovedati. Hvala lepa, kolega Šliter. Sedaj pa gospod Paška za minuto in pol. Važeni pa predsedajci, važeni pan. Gospod predsedujoči, gospod komisar, Zelo težko je obravnavati prakse, ki eh, so prisotne že več stoletij, kot je to primer kasne diskriminacije v Indiji. Ne glede na to pa mislim, da eh, mora Evropski parlament izkoristiti eh, svojo, svojo avtoriteto in vplivati na indijsko vlado dalitske ženske, ki so podvržene poniževanju in nespremljivi diskriminaciji. Upravljati morajo najtežja dela, izkorišča se jih spolno, prevlajujoče kaste jih spolno izkoriščajo. In za eh, tak eh, flagranten primer je, bil množič, je bilo množično eh, posilstvo 16-letne dalitske deklice. Potrebno je narediti več za izvajanje zakonov, ki zadevajo najnižje kasta in plemene zato da ne bi noben pripadnik teh ljudi bil diskriminiran ali pa eh, doživljal eh, to nasilje. In indijska vlada ima tu svojo odgovornost, njih je potrebno kritizirati. Hvala lepa, kolega Paška. Sedaj pa kolega Keli za eno minuto. Indija, ki je ena od držav BRICS, in, eh, in seveda pozdravljamo eh, njeno gospodarsko rast oziroma gospodarski razvoj. Če, pa, če je temu tako, pa eh, to ne drži v socialnem pomenu. In večina družb, eh, naprimer v večini družb najdemo tudi hierarhijo in snobostvo, vendar pa eh, je v Indiji to še vse drugače. To je potrebno spremeniti in narediti moramo več eh, za mednarodnega vidika, zlasti pa je potrebno zahtevati ustrezne spremembe, izvajanje pravil za zagotovitev socialnega vključevanja. E, gospa Korola je že to omenila, kaj ti 24. Zelo visoka, stopnja, zelo visoka je stopnja e, nepismenosti in pa potrebno je delati proti izkoriščanju otrok. Hvala lepa, kolega Ripa, za eno minuto. E, Hvala, predsedujoči parlament je povedal svoje, svoje stališče glede kast v Indiji že o prejšnjih priložnostih in zgrožen sem, kako eh, pravzaprav se ta situacija za kaste, za najniže kaste v Indiji ni spremenila. Indija je veliko stvari obljubljala, vendar pa ni bila na ravni svojih obveznosti, ko gre za človekove pravice. In nasilni napadi pred kratkim so pokazali, kako malo je bilo narejenega. Jasno je, da, dom, eh, da dominantne kaste organizirajo nasilna dejanja proti dalitom. Žal pa indijske oblasti pravzaprav svoje odgovornosti e, glede človekovih pravic ne jemljajo resno v primeru dalitev. Hvala lepa, kolega Repo. Sedaj pa gospod Posel za eno minuto. Gospod predsedojoči, tema daliti je sicer zadnja tema tega leta. Kot je dejala kolegica Loh Büller, daliti predstavljajo eno četrtino prebivalstva Evropske unije. Tukaj gre za ogromno količino ljudi, ki strahovito trpijo. Ko sem bil mlad, je bila Indija pojem revščine. Danes pa je Indija potencijalna tehnična supersila, ki bo prehitela ej, Evropo. Oboje ne drži. Indija je tehnološka supersila, ampak ima grozljive senčne strani deliti. Strahovita revščina. Splavi ženskih eh, embrionov. Potem uh, eh, zasušnevanje in tako naprej. Vse to so teme, ki jih moramo obravnavati v našem partnerstvu z Indijo. Usoda, delitev, veliko pove o usodi Indije in to senčno stran Indije moramo nujno odpraviti. Hvala lepa, kolega. Posel sedaj pa postopek Catch the Eye. Kolega, kolegica Uomaj. Hvala lepa. Kasna diskriminacija v Indiji je še vedno realnost, ne glede eh, na. Eh, na eh, določbe, ki jih Indija glede tega ima in uh, ženske, ženske trpijo zaradi več vrst eh, izkoriščanja uh, in uh, tudi do sedaj so se ukrepi izkazali za relativno neučinkoviti in zelo težko jim je prijavljati kr, kršitve. Hkrati veljajo proti njim tudi močni predsotki. In, uh, doživljajo tudi trpinčenje s eh, strani eh, policistov. In eh, potem so tu še dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo ta dela čiščenja kanalizacij in prisilnega dela. E, zato me zanima, kakšne, kakšne ukrepi so predvideni, gospod komisar, za preprečevanje nadaljnega izkoriščanja. Hvala lepa. Hvala lepa. To pomeni tudi konec postopka CHDI in sedaj dam besedo komisarju Čološu. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Evropski parlament eh, se zaveda eh, težav, s katerimi se srečujejo pripadniki eh, nekateri, se srečujejo pripadniki najnižjih kast in plemenov, zlasti dalitov. Ne glede na, na določbe indijske ustave, ki je proti diskriminaciji in potrebno bi bilo predvedeti kost, ka, kvote za eh, te kaste. Eh, Luksaba, spodnji eh, dom parlamenta, ki je o tem glasoval, tu so zajete tudi različna delovna mesta v okviru te tako imenovane pozitivne diskriminacije. Vendar pa je prišlo tudi do iskrivljenih učinkov, naprimer okrepitev identitete kast kast ali pa sprožanje konfliktov znotraj samih kast zaradi eh, sistema kvot. Pomembni ukrepi kot zakon iz leta 1989, eh, za. Eh, Ki, katerega namen je boj proti diskriminaciji ali pa iz leta 1993, ki pripoveduje, pripo, eh, prepoveduje Eh, ročno čiščenje eh, eh, latrin, vendar pa učinki niso vedno zadovoljujoči. Nekatere politične skupine, potem člani koalicije, ki, vladajoče koalicije, govorijo o imenu različnih kast. Vprašanje diskriminacije pa je uvrščena tudi v okvir dialoga o človekovih pravic, eh, ki jih eh, ima Evropska unija s svojimi partnerji. Tak, naslednji tak dialog je predviden za začetek naslednjega leta. Potem nevladne organizacije, ki jih sofinancira eh, Evropska unija in drugi programi. Eh, želijo izboljšati pogoje najbolj prikrajšanih segmentov prebivalstva eh, z dostopom do zdravstvenih storitev in drugih eh, storitev. Eh, temu se namenja določena vsota, določena vsota denarja, med drugim 33 milijonov evrov in pa 463 tisoč eh, evrov. Nekateri ste že omenili, da je kasna diskriminacija trdno zasidrana v indijski kulturi. Ne glede na to, pa je Indija naredila napredek eh, z, za izboljšanje razmer za najbolj prikrajšanih prebivalc, eh, prebivalcev. In, eh, Predvidevajo se že sredstva za izvajanje dejavnosti na tem področju. V končnem besedilu je omenjeno tudi, da bi bilo potrebno zaustaviti pogajanja o, eh, o prosto trgovinskem eh, sporazumu, lahko pa bi prispevali